die präsidentin! einen schönen guten nachmittag! die sitzung ist wieder aufgenommen. lepo pozdravljeni nadaljujemo z zasedanjem. gospe in gospodje kolegice in kolegi gospod komisar preden nadaljujemo z naslednjimi točkami dnevnega reda želim povedati tistim ki tega še niste slišali da se je danes ponovno zgodil brodolom, ladje polne z begunci in to južno od Sicilije in verjetno bo več to žrtev. Rada bi izrazila, da, kot, da smo kot parlament nad tem dogodkom, ki je eden od mnogih, ki se ponavljajo v preteklih mesecih in letih, zelo zaskrbljeni, da spremljajo, dogo spremljamo dogodke in da se zauzemamo za to, da se to vrstni dogodki ne bodo več dogajali na našem planetu. Sedaj pa k zapisniku. Zapisnik včerajšnje seje je na voljo. Ima kdo kaj proti? Ne. Potem je zapisnik odobren. Še eno napoved ima.